je potrebno upoštevati prakse posameznih držav, torej tudi sami se moramo ravnati po istih merilih. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujem to razpravo. Glasovanje bo jutri opovdne. Naslednja točka dnevnega reda pa je poročilo gospe Koraca Bild, poročilo o notranjem trgu storitev in takoj dajem besedo za štiri minute gospe Koraci Bild. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, to poročilo se ne nanaša na delovna mesta in na rast v Evropski uniji. In o tej direktivi govorimo že od njenega sprejetja leta 2006. Vendar ne smemo se prepustiti utrujenosti, naveličanosti nad eh, direktivo. Ehm, na umu moramo imeti vsa delovna mesta, ki jih eh, izgubljamo. In Eh, dopolnitev eh, oziroma dokončanje tega eh, projekta notranjega trga je zelo pomembno, kajti to je stebr našega gospodarstva. Storitveni sektor predstavlja več kot 65 odstotkov BDP, še vedno pa je veliko neutemeljenih ovir, ki ovirajo opravljanje storitve, tako imenovano servis servisifikacijo oziroma storitvizacijo. Potem eh, naprimer različni predpisi, ki uravnavajo eh, dejavnost eh, posameznih strokovnjakov, naprimer, če želi eh, nek arhitekt delati v drugi državi in podobno. Gospod predsedujoči, ali naprimer boste šli na drugo zavarovalnico, če že imate zavarovanje v okviru zavarovalnice v lastni državi. Vse to veliko stane zlasti za

Eh, majhna in srednja velika podjetja. Eh, eh, tu je tudi osebna zave, zaveza komisarja Barnjeja v tem pogledu. Tu se govori o ničelni tolera, toleranci. Oblikovano bo poročilo, predlože, torej predstavljeno bo oktobra meseca in sicer, da bi čim bolj povečali gospodarske učinke. Preveč je še dvojnega nobenih meril, gospod predsedojoči. Pravila obstajajo, vendar se jih ne uzvaja, eh, se jih eh, ne izvaja ustrezno. In tu so najrazličnejši ukrepi, vendar potrebujemo tudi dialog z državami članicami. E, in e, to smo že poskušali vrstiti na dnevno, dnevni red, že pod irskim predsedovanjem in sedaj e, litvanskim predsedovanjem. Vsi, vse zainteresirane strani morajo skupaj skušati izvesti pritisk to pogledno na države članice. In E, tu e, je tudi odgovornost, ki jo imajo. Potrebno je odstraniti te ovire. Gre za učinkovit način e, ustvarjanja rasti in zagotavljanja delovnih mest. Tu so tudi prikrite negotovosti, ki unašajo pravzaprav eh, nestabilnost. Potem Eh, pogosto eh, se eh, to, na to opozarja tudi na pretiran način. In komisija mora voditi države članice in pomagati pri izvajanju to vrstnih testov. Potem v okviru evropskega semestra in tudi medsebojnih strokovnih pregledov potem so eh, tu so po nekateri, nekateri drugi pregledi, ki pa jih je potrebno eh, odstraniti. Izvajanje mora potekati tako, da je to pravzaprav dosegljivo vsem v Evropski uniji. Pri izvajanju direktive o storitvah eh, je potrebno to uvrstiti na dnevni red in potem narediti in delati na tem tako dolgo, kot bo to potrebno. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pozdravljam tudi gospoda Brnjeja. Izvolite, predam besedo. Dobro dan vsem. Zelo sem vesel in to iz več razlogov, da sodelujem na tej razpravi. Uh, na osnovi poročila, ki ga je predstavila eh, kolegica Koraca Bild in mislim, da se bomo vsi strinjali, da to delo temelji že na prejšnjih eh, poročilih eh, drugih kolegov, ki so se ukvarjali s tem področjem. In kot je kolegica povedala, je to zelo pomemben sektor, Eh, kjer imamo zelo velik eh, potencial rasti, razvoja in pa novih delovnih mest. 45 odstotkov delovnih mest v Evropski uniji je v tem sektorju in zato mora ta delovati čim bolj učinkovito. Pomembno je, da osredotočimo naše eh, napore na tiste sektorje, ki se morda včasih znajdejo na obrobju, ki pa so kljub temu zelo pomembni za ta sektor. Spregovoril bom o nekaj točkah, ki se navezujejo na današnje poročilo in sicer na osnovi obvestila z junija 2012 in morda se boste spomnili, da smo eh, takrat že izrazili zelo um, veliko zahtev zelo veliko zahtev na področju um, izvajanja eh, teh ciljev. In takrat smo si zadali cilj nične tolerance. To je eh, zelo striktno eh, načelo, kateremu smo sledili. Eh, na tem področju smo eh, že tudi izvedli nekaj eh, postopkov proti 15 državam članicam, ki so se med tem že prilagodile eh, in tudi uskladile svoje prakse z temi zahtevami. Leta 2012 sem začel tudi z tako imenovanim peer reviewjem in s tem sistemom smo tudi uh, omogočili, da smo pripravili dokument, ki temelji na vsem tem delu, na vseh teh praksah. Torej, to bo eh, dokument, ki ga bomo v bližnji prihodnosti tudi objavili eh, in na podlagi katerega bomo države članice povabili, da vsaka pri sebi resnično ustrezno prilagodi tudi svojo zakonodajo. V Uniji 28 držav eh, so seveda upravni postopki za majhna in srednja velika podjetja, pa tudi za potrošnike zelo zapleteni. In na tem, v tem sektorju eh, storitev se pogosto soočamo z postopki, ki ne delujejo tako, kot bi mogli. Zato smo si tudi prizadevali za to, da bi poenotili te postopke, eh, da bi eh, na ta način omogočili bolj preprosto eh, delovanje v tem okolju. In pomembno bi bilo, da bi države članice tudi prilagodile vse te instrumente za mala in srednja velika podjetja skladno z direktivo o storitvah danes eh, dopoldne smo o tem že govorili o varstvu potrošnikov torej to je zelo pomembno pomembno je da potrošnik lahko eh, kupi storitve in pa eh, blago ne glede na to kje stanuje kje živi in kje to kupuje in sicer na osnovi nediskriminacije in to velja torej tudi za potrošnike ki kupujejo po internetu in to je tudi del um, Um, dela kolega Ševaljeja, eh, s katerim eh, sva sodelovala na tem in tudi na tem področju bova, bomo do konca tega leta pripravili dokument eh, za potrošnike in za uh, MSP-je, uh, neke vrste eh, vodič eh, za nakupe po internetu oziroma v drugih državah eh, članicah v sektorju storitev, je prednostna naloga ta, da se resnično pripravi vse instrumente za čim bolj učinkovito izvajanje te direktive. Pomembno je tudi socialna razsežnost in pa človeška razsežnost storitev. Vem, da je to tudi za vas ključnega pomena in strinjam se z vami, da mora biti trg storitev eh, nekaj, kar eh, mora koristiti vsem, eh, tako potrošnikom kot MSP-jem in skupnega trga ne moremo ustvariti na račun zaposlenih in z nelojalno konkurenco ko je bila direktiva o storitvah sprejeta, eh, je eh, to povzročilo precejšnje zanimanje in pomembno je, da ta ne posega v eh, pravice, ki izhajajo iz delovnega prava in tudi ne v kolektivne pogodbe, pa tudi ne na zakonodajo držav članic na področju socialnega varstva. Pomembno je, da preprečujemo vsakršno eh, zlorabo eh, in da eh, še bolj poostrimo boj proti goljufijam in proti davčnim utajam. In vaš parlament bo vse te predstavljene dokumente tudi sveda skrbno proučil. Sodišče Evropske skupnosti je tudi potrdil eh, načelo nadzora držav članic eh, in eh, tudi komisija je sledila temu, se pravi, da je morajo biti ukrepi sorazmerni z cilji tudi na področju boja proti goljufijam. Naj se sklicujem na dva sektorja, kjer delujemo med v tem duhu eh, ravnovesja med eh, pravico do eh, podjetniških pobud in pa socialno varnostjo. Vemo, da 29 odstotkov podjetij so majhne, srednja, velika podjetja, ki zaposlujejo 33 milijonov zaposlenih pomembno je, da imamo tudi v mislih pomembnost teh podjetij za gospodarsko rast, za gospodarsko uspešnost v Evropi in eden izmed, ena izmed največjih ovir za razvoj tega sektorja je, eh, so prav eh, eh, nelojalne komercialne prakse, ki imajo lahko negativen učinek eh, na naložbe in tudi eh, na eh, čezmejno trgovanje zlasti za MSP. -je. Tudi tu delujemo v sodelovanju z Eh, vsemi akteri na tem področju in sicer že od januarja 2013. Prav tako smo eh, začeli z delom tudi eh, na področju varstva potrošnikov skladno z direktivo o varstvu potrošnikov in tu se poročilo osredotoča na primerjavo cen in na področju plačil in pa tudi predlog za pri za odbor, ki ga bomo ustanovili, ki bo urejal e, ta razmerja. In to je tudi povezano z vprašanjem avtorskih pravic in pa e, varstva osebnih podatkov. Torej, nisem sam komisar, e, ki govori o različnih vidikih te direktive o storitvah. Moramo in to prioritetno izvesti to direktivo in vse njene določbe na zelo rigorozen način. Želel sem eh, organizirati eh, srečanja s eh, osebami, ki so odgovorne v posameznih državah za izvedbo tega besedila. In želel sem si tudi sam pogledati na terenu, kakšna je situacija in kako se to dejansko izvaja. Eh, če eh, se spomnim eh, sestanka, ki smo ga imeli na tem področju pred nedavnim in tudi sestanka, ki ga bomo imeli 20. septembra. Tu smo delali zelo intenzivno v 24 jezikih. Pripravili bomo besedila za vse eh, države članice v vseh eh, uradnih eh, um, jezikih in sicer na različnih področjih, Eh, ki eh, so pomembna, eh, naprimer od bančnih storitev do vseh drugih vrst storitev, ki jih pokriva direktiva o storitvah in poskušali bomo na terenu ugotoviti, kako dejansko to direktivo lahko čim bolje izvajajo. Hvala lepa, gospod komisar. Naslednji gospod Kaza za odbor za zaposlovanje. Predsednik, glede na to da sedaj v državah članicah vlada velika brezposelnost je toliko pomembneje da sprostimo celoten potencial enotnega trga. Na ta način bomo lahko okrepili rast in ustvarili več in boljša delovna mesta. Zaradi težke gospodarske realnosti v številnih državah članicah je izvajanje tovrstnih eh, sprememb v pravem času bistvenega pomena. Čestitam poročevalki za njeno delo pri tem poročilo in vesel sem, da upošteva tudi določene elemente eh, mnenja našega odbora. Še, pozdrav, še posebej pozdravljam to, da se osredotoča na enotne kontakte točke. Ti so uh, Eh, povečale zagonska podjetja oziroma ustanavljanje zagonskih podjetij. Pozdravljam tudi osredotočenost na digitalni trg in eh, tudi eh, poziv k izvajanju te direktive, kaj ti ta lahko tudi olajša večjo rast. Torej, dopolnitev digitalnega trga je nekaj, kar bo zelo koristno za vse. To je zelo ravnoteženo poročilo, ki ga bom z veseljem uh, podporo. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Najprej gospa Galpelč z Evropsko izko stranke za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej bi se zahvalila poročevalki gospe Koraci Bild za prve gotovitev v njenem poročilu. Te so zelo uh, konkretne in pomemb predstavljajo pomembno izhodišče za prihodnost. To poročilo nakazuje pomembno smer, če želimo doseči naš skupni cilj, namreč, da bi Evropska unija končno odprla trg za um, storitve za vse svoje podjetja. Ugotavljamo, da so v drž različnih državah članicah uh, položaji raznoliki. To je zelo občutljivo področje, zato bi spomnila na to, kar je povedal komisar Barnier, namreč, da je treba izpeljati ustrezne raziskave in primerjave in opomnila bi tudi na ugotovitev poročevalke, namreč, da je treba izvesti analize in da morajo te voditi tudi do priporočil za posamezne države. cilj te direktive je, da bi se odpravile ovire za storitvena podjetja. Zame, kot za političarko, je pomembno tudi, da imajo naši voljivci pred očmi naša storitvena podjetja, da tudi naše storitvena podjetja vidijo, da imajo odprt notranji trg in da lahko eh, prosto trgujejo na tem trgu. Uh, Eh, želelo bi si, da ta notranji trg ne predstavlja oviro, temveč izziv za podjetnike. Še dvoje bi omenila. Po eni strani bi spomnila na položaj MSP-jev, po drugi strani pa bi omenila še drugo pomembno temo, namreč harmonizacijo plačil, ki je prednostna naloga. Vem, da je bilo o MSP-jih povedanega že marsikaj. Najti moramo neko možnost, kako bomo odprli in podprli trg za majhne in srednje velika podjetja, kajti to je motor za rast Evropske unije. In tukaj je potrebno še predvsej ukrepati. In kar zadeva harmonizacijo plačil, je to tudi zelo občutljiva in uh, pomembna tema, to je inovativno področje in če smo že pri inovativnih rešitvah, potem moramo tukaj zagotoviti tudi neko ravnovesje in seveda inovativne rešitve moramo dati na uroke tistim eh, državljanom, ki bodo potem lahko izkoriščali se te rešitve. Hvala lepa. Hvala lepa vam. Sedaj pa gospa Rapti eh, v imenu socialistov demokratov. Hvala lepa tudi sama bi se zahvalila gospe Koraci Bild za delo, ki ga je vložila v to poročilo. Vendar pa tukaj obstajajo določene točke, ki bi jih želela izpostaviti. Kot prvo, smo zelo dobro sodelovali, zelo trdo smo delali na tem, da bi našli neka skupna temeljna načela, skupne izhodišča in to smo do neke mere tudi dosegli. Kar zadeva našo socialistično stran, smo želeli pomagati pri štirih ključnih točkah. Jasno je namreč postalo, da zamisel, 2,6 odstotne rasti v petih do desetih letih pomeni zelo ambiciozen cilj, ki ga je težko doseči in da ta cilj ne upošteva trenutnih gospodarskih razmer v Evropi. Uh, Ko drugo smo rekli, da moramo poskrbeti za to, da se bo direktiva eh, ustrezno izvajala, kar zadeva socialne storitve. Prav tako moramo kot tretje upoštevati tudi specialne oziroma specifične pogoje v posamezni državi članici. In tudi tukaj se postavlja vprašanje nacionalnih reform. To je vse lepo in prav, ampak za socialista je zelo pomembno vprašanje, zaščite socialnih pravic, kot jih je tudi zelo jasno omenil komisar Barnier. Zato smo predložili specifične predloge sprememb na plenarnem zasedanju, še zlasti predlog številka 2, predlog spremembe 5, ki se navezujeta na socialne določbe in na pravice delavcev. Gre torej za neko črto, ki je so, socialisti ne želimo prečkati. Potem, ko sem prisluhnila gospodu Barnejo, bi eh, prosila gospo eh, Koraco Bilt naj podpre ta predloga sprememb 2 in 5, kaj ti krepita zamisel, ki jo je pravkar. Eh, predstavil tudi gospod Kasa v imenu odbora za zaposlovanje. To ne bi bilo dobro zgolj za parlament, za Evropo, ampak za delavce in državljane Evrope. S tem bi pokazali tudi človeški obraz enotnega trga in to potrebujemo danes v še večji meri kot kdaj prej. Hvala lepa, sedaj pa gospod Malcolm Haba. Well, Hvala lepa, uh, gospa predsedujoča. Uh, Pozdravljam to poročilo, kot je komisar Barnje že eh, poudaril, je to zadnje v celi vrsti eh, poročil. Torej, ta odbor eh, nam, nam in pa tudi širši javnosti že dolgo časa predstavlja, kako pomemben uh, je ta korak v smeri bolj uh, učinkovitega uh, trga storitev in kako je to pomembno tako za ustvarjanje novih delovnih mest kot za gospodarstvo v Evropski uniji. In v trenutki, ko si najbolj prizadevamo za nova delovna mesta, je ključno, da uh, nova da ta sektor malih in srednje velikih podjetij čim prej in čim več ljudi zaposli. In to je bilo v osrčju eh, gospodarske analize že dolga leta. Tudi uh, Pomembno je to, da vemo, da ta sektor storitev uh, ima zelo pozitiven učinek na trgovanje nasploh in zato potrebujemo uh, bolj uspešne ekipe uh, tudi na področju uh, trženja, na področju interneta, na področju vseh teh storitev, kjer potrebujemo bolj um, energetično, bolj dejavno konkurenco. Uh, In e, prejšnji teden sem bil v Grčiji, sem vodil e, odbor v e, Grčiji in tam je bilo govora o pomankanju konkurenčnosti v grški, grškem gospodarstvu in kakšen učinek je to imelo na grško gospodarstvo. In govorili smo z ministrom o tem, kako to izboljšati in sektor storitev je tu glavni motor teh sprememb. Eh, kot je eh, kolegica zelo eh, jasno povedala, je to resnično tisto, kar bo na koncu ustvarilo nova delovna mesta, kar sedaj potrebujemo. Gospod Ferreira za skupino GUE. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Že več let govorimo o tem, ko se je Eh, skupni trg eh, uveljavil v različnih eh, sektorjih. Je bilo veliko govora o tem, kateri sektori so šipkejši, kaj je treba izboljšati sedaj. Velike skupine, ki že dolgo časa delajo, kar jih je volja, posegajo tudi v sektor storitev. To predstavlja 27 odstotkov evropskega bruto nacionalnega produkta eh, in eh, to je tudi možnost, eh, predstavlja možnost za monopolizacijo, za kar je kar bo imelo za učinek, da bodo delavci med seboj eh, v konkurenčnih situacijah, kar bo vodilo v znižanje njihovih plač. To je eh, nevarnost, ki izhaja iz teh predlogov. Ta direktiva o storitvah iz leta 2006, ne vem, če se spomnite, takrat smo imeli velike, veliko demonstracij v Evropi. Eh, In namen teh demonstracij je bil, da bi se zavrglo odpiranje tistih področji, kjer države posegajo na način, ki zagotavlja socialne pravice z javnimi storitvami. In to je. Eh, zgodovinska pravica naše civilizacije in zelo dolgo je trajalo, da smo si ti, te pravice eh, pridobili in nismo želeli, da bi eh, delavci sedaj izgubili te pravice. Imeli smo težave s prevodom, ampak sedaj je vse v redu, če prav razumem. Torej, nadaljujmo z drugimi. Gospa Mazej Kukovič. Hello in čestitke poročevalki kolegici corazza in komisarju barnierju. v času velike brezposelnosti v evropi je težje spodbujati izvajanje storitev na notranjem enotnem trgu očitno pa je tudi kriza tista ki sama po sebi zahteva upoštevanje rešitev ki so bile uzakonjene pa vendar ne upoštevane v preteklosti tudi premiki k rasti v večini držav evropske unije in nove zaposlitve dajejo upanje dajejo upanje na to da bomo ob enotnem trgu storitev v evropi manj tekmovali med sabo in bolj tekmovali z drugimi kot je brazilija kot je s kitajsko kot je z indijo. velik izziv je tudi dostop srednje velikih in malih podjetij kakor tudi samozaposlenih na skupen enotni trg kar je za velike samoumevno je za manjše lahko nedosegljivo. digitalizacija do neke mere sama po sebi vzpostavlja enotni trg storitev storitev na daljavo žal včasih tudi dvomljivih ko gre za prodajo ponarejenih produktov ali celo zdravil. notranji trg konvencionalnih storitev in storitev na daljavo bo postajal močnejši ob uveljavljanju zakonodaje in enotnejših standardov. tudi poenostavljeni administrativni postopki dajejo podlago za e poslovanje za e storitve predvsem za mlade za internetno generacijo. staranje prebivalstva daje priložnost tudi notranjemu trgu servisom na domu servisom na domu tudi na daljavo. medtem ko se zavzemamo za reševanje sedemindvajset milijonov brezposelnih evropejk in evropejcev ko se zavzemamo za reševanje pet milijonov mladih je enoten notranji trg storitev gotovo ena izmed najbolj pomembnih rešitev gospod komisar barnier pravkar ste omenili da je treba spremeniti načelo dvojnosti da je bila predložena že cela vrsta poročil Evropskega parlamenta. V nobenem od prejšnjih eh, poročil ni bilo tako dosledno omenjeno eh, in ignorirano socialne dimenzije notranjega trga kot v tem primeru. Zato sem se zelo čudila, kako odbor za zaposlovanje danes eh, hvali te uh, to poročilo, kajti od njegovih, nobenega od njegovih predlogov sprememb ni bilo prevzetih. Tukaj je treba stvari jasno popraviti. V prvem členu direktive o storitvah je zapisana obveznost in zavezanost k tej socialni razsežnosti. Tudi v Lizbonski pogodbi, v kateri je jasno zapisano, da smo socialno tržno gospodarstvo, ne pa tržno liberalno gospodarstvo. Uh, In to bi moralo biti jasno izraženo v tovrstnem besedilu. Spoštovana gospa predsednica, če jutri ne bo prišlo do popravkov v tem smislu pri glasovanju, potem naša politična skupina ne bo imela možnosti podpreti tega poročila. Pravzaprav bomo prisiljeni v to, da bomo uh, glasovali proti poročilu, čeprav nam je notranji trg zelo pomemben in čeprav seveda to, kar je bilo sprejeto v direktive o storitvah, želi želimo uresničiti v polni meri. Ampak z, naš, z nami, socialnimi demokrati, ne moremo uh, uh, živeti v svetu, kjer ima besedo zgolj liberalni socializem in kapitalizem. Najlepša hvala. Sedaj pa vidim, da gospe Kastek ni v dvorani, torej predajem besedo gospodu Weidenholzerju. Mikrofon, se opravičujem. Torej, izkor, uh, notranji trg storitev je seveda ena od štirih uh, eh, soboščin, ki je zelo uh, napredovala. Veliko poskusov ureditve tega je spodleteto, tudi direktiva Bolkenstein o storitvah je spodletela. Tukaj je bilo veliko ideoloških pričakovanj in premalo se je upoštevalo socialne vidike. V zadnjem zakonodajnem obdobju je uh, parlament korigiral, popravil ta napačen razvoj. Naučili smo se, da notranji trg ni le nekaj, kar lahko uresničimo s klepom, temveč da je treba ga razvijati v tudi menjih področjih in da je treba tukaj upoštevati tudi pogoje, v katerih živi eh, prebivalstvo. Ponovno oživitev spodletele politike skozi zadnja vrata je zato nekaj, kar je zelo problematično. Nastope, pristope k temu pa nažalost najdete tudi v tem poročilu, kot je naprimer zahteva, da bi se postopoma odpira tudi socialni sektor. Hvala lepa, gospa Sehnalova. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod komisar, kolegice in kolegi, to je zelo pomembno poročilo uh, zadeva storitve in spletne storitve in v veliki meri poudarja tudi uh, okrevanje evropskega gospodarstva, želi odpraviti omejitve in administrativno breme in vesela sem, da je komisar že omenil vprašanje diskriminacije potrošnikov na podlagi državljanstva oziroma kraja prebivanja, kajti vemo, da se v praksi to dejansko dogaja. To je ena tistih stvari, ki spodkopujejo zaupanje evropskih državljanov v notranji trg vendar pa notranji trg ima tudi socialno razsežnost, ki je zelo pomembna in ta vpliva tudi na kakovost življenja državljanov, na pogoje za poslitve in tako naprej. Pa naj govorimo o socialni zaščiti, o socialnem varstvu ali o zdravstvenem varstvu na delovnem mestu. In v veliki meri se strinjam s kolegicama, gospod Rapti in drugimi, ki so govorili v tej smeri. In uh, vesela sem, da se strinjam tudi z vašim mnenjem, gospod uh, komisar. Hvala lepa. Sedaj prehajamo na postopek Catch the Eye. Gospa Malevič ima para besedo. Predsedavajuča, poštovani. Gospa predsednica, spoštovani komisar, zahvalila bi se poročevalki za to odlično poročilo. Uh, Krepitev notranjega trga storitev je eden od ključnih elementov strategije Evrope 2020, saj prispeva k večanju konkurenčnosti in zaposlenosti. Evropski proračun, ki izvaja pravzaprav to strategijo, je instrument, ki ga lahko močneje fokusiramo na ukrepe za krepitev notranjega trga storitev. Ta, to lahko podpira tudi digitalizacijo, o čemer smo danes že govorili, in lahko tudi zavarujemo us, u, u, ugodne vire financiranje in tudi stimuliramo vlaganja v sektor storitev. Zelo pomembno je, da administrativno poenostavimo postopke za izvajanje storitvenih dejavnosti ter da spostavimo močno sodelovanje vseh držav članic. Storitveni sektor spodbuja gospodarski razvoj, saj ustvarja okoli 70 odstotkov Eh, BDP-ja v številnih državah in tudi je ključen za krepitev eh, vlagan v državah. Dodaten vidik eh, storitvenega sektorja je tudi priznavanje diplom in strokovnih kvalifikacij. To ima pomembno vlogo pri izvajanju in ponujanju svobode storitev. Da zaključim, danes smo govorili o hudi in težki temi nezaposlenosti mladih. Več kot 50 odstotkov v določenih državah članicah je brezposelnih. Eh, v poročilu je jasno zapisano, da je tukaj eh, veliki potencial storitvenega sektorja, eh, s katerim bi lahko odprli nova delovna mesta. Izkoristimo ta potencial. Hvala. Hvala lepa, gospod Koferati. Izvolite, prosim, da spoštujete čas, ki ga imate na voljo. Eh, gospod komisar naj opozorim na dve točki. prvič eh, ko eh, ste izrazili mnenje da bi bilo treba spremeniti direktivo o varnosti cestnega prometa spregovorili. Ste govorili, da e, izvajanje e, direktive o storitvah e, v nekaterih državah ni povsem uspešna. Mislim, da to ni na ključje. O tej direktivi smo razmišljali in jo pripravili v obdobju rasti in medtem so se objektivni pogoji za izvajanje spremenili. Sveda ne smemo pozabiti na cilje, cilje je treba ponovno podčrtati, ampak ampak eh, časovnice ne morejo biti več eh, enake. Drugič, eh, socialna razsežnost tega, kar delamo. Govora je bilo o socialni eh, klauzuli in ta je ključna ne samo za zaposlene, temveč tudi za njihova podjetja. Nimamo univerzalnih eh, pragov eh, za konkurenčnost. Zasebna podjetja, privatizirana podjetja bodo lahko začela odpuščati del, delavce in to je tudi pomembni del te socialne dimenzije. Hvala. Eh, eh, naj eh, čestitam gospe corazza bildt za odlično opravljeno delo prepričana sem da bo liberalizacija storitev ključni korak če želimo premagati sedanjo gospodarsko krizo lahko bomo um, dosegli na ta način 2,6 uh, odstotno uh, rast v Evropski uniji, če bomo to naredili uh, ustrezno. In to je pomembno, da imamo v mislih. Je pa seveda to težko, zlasti za majhne srednje velika podjetja. Moramo tudi odpraviti vse diskriminatorne prakse, ki škodijo zaupanju potrošnikov. In prav tako eh, z vidika eh, vseh eh, političnih razsežnosti te direktive moramo zagotoviti, da ne bo neupravičenih zahtev zlasti za določene poklice in določene dele sektorja. Imamo tudi težave, naprimer na področju um, počitniškega sektorja v okviru te direktive in prosila bi uh, komisarja, da nam pomaga rešiti ta problem. Hvala lepa. Gospod Morganti, se upravičujem. Ja, hvala predsedujoča. Uh, ta direktiva. Uh, sploh ne govori o težavah izvajanja v nekaterih državah članicah. Imamo nekatere eh, kategorije delavcev, eh, ki bodo kmali, kmalo na cesti, naprimer v uh, Italiji eh, na, eh, v določenih eh, letoviščih v, je situacija neznosna. Tam kaže na to, da bo veliko število majhnih podjetij enostavno izginilo, zato ker pač velike multinacionalke samo čakajo na to, da bodo prevzele vse, vsa ta letovišča na obali. In ne vemo, kaj se bo zgodilo, če bomo še naprej liberalizirali eh, kvalifikacije za nekatere poklicne eh, kategorije, naprimer turistični vodiči, eh, kjer je Italija pri vrhu in ti eh, ljudje so bili resnično ustrezno usposobljeni in so najbolj primerni za to, da turistom eh, pojasnijo, kaj imajo pred očmi. In eh, nekatere lasnosti so tako edinstvene, da jih je pač treba ohraniti. Hvala lepa, gospod Barni. Hvala lepa, predsedujoča. Bom eh, kratek, eh, zahvaljujem se za vse pripombe, eh, ki ste jih izrazili jasno in odkrito. Seveda imate različna mnenja in to je tudi normalno. Gre za to, da želimo izvesti direktivo in samo direktivo, ampak celo direktivo in sicer v sodelovanju z državami članicami in to je moja naloga. Pogosto se mi postavlja vprašanje eh, časovnic. Eh, eh, Evropski parlament je besedilo sprejel, kakršno je in moja naloga je, da zagotovim njegovo izvajanje. Zato si prizadevam za to, da bi to naredili na čim bolj konstruktiven način in na način, ki bo še bolj učinkovito omogočil eh, izvajanje te direktive, naprimer na področju eh, turizma v Italiji in eh, zlasti za tista področja, kjer je bila prej pristojna država za njihovo izvajanje. Govorili smo tudi o administrativnih poenostavitvah. Parlament je uh, naprimer določene predloge spremembe, eh, sprememb tudi zavrnil, ki bi to lahko omogočali, ampak eh, določbe eh, direktive določajo, da se storitve ne bodo izvajale čezmejno na način, ki je bil predlagan. Sam si bom prizadeval torej za izvajanje te direktive. Ta direktiva ne posega na področje delovnega prava, tudi ne posega na področje uporabe kolektivnih pogodb in tudi ne posega na področje kolektivnih dejavnosti. In mislim, da nobena država članica ni izvedla določb, ki niso v tej direktivi oziroma ni želela razširiti področje uporabe te direktive in na nacionalnih eh, ravneh eh, si vse države prizadevajo za to, da se socialne eh, pravice ohranijo. Zahvaljujem se torej za to zelo dinamično poročilo kolegice in glavno sporočilo tu je, da države članice do konca izvedejo to direktivo, da izkoristijo vrstnin eh, potencial zato, ker eh, ta resnično eh, lahko učinkovito poseže na področju evropskega gospodarstva, na področju storitev, kjer eh, ima Evropa lahko prednost v primerjavi z drugimi sektorji. Vemo, kako pomembne so storitve v Evropi in zato je treba to direktivo do konca izvesti. Še naprej si bom torej prizadeval za eh, njeno izvajanje in sicer na način, eh, ki si ga želimo vsi, da bo to dejansko imelo učinek na gospodarstvo, na, eh, tako kot smo to od začetka predvideli, tega cilja nikoli nismo opustili in eh, sicer je namen eh, te direktive socialno gospodarstvo in konkurenčno gospodarstvo. To so štiri besede, ki so za me ključne. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Sigidriamas in uh, Sinadolfo Koraca Bilt je ta katalog. Sedaj pa prosim še poročevalko, da se odzove. Hvala lepa, predsedujoča. Cenim vse pripombe eh, kolegov in razumem, da je treba eh, upoštevati tudi različne situacije v državah članicah. Najboljši način, kako eh, vključiti socialno razsežnost, je, da ljudem zagotovimo delo. In najboljši način, da se borimo za socialne pravice, je to, da ljudem omogočajo, da svojim delom prehranijo svoje družine in svoje otroke. V prvem členu je govora o socialnih pravicah in o socialnih razsežnostih. To je prvi člen Lizbonske pogodbe in mislim, da tega ni treba tu ponavljati. To je vsem jasno. Tu imamo dve stališči. Eno je pragmatično, eh, kot je gospod eh, komisar Barnier tako jasno eh, predstavil. Poglejmo si, kakšen je problem, poglejmo si, kakšne so omitve, kako lahko konkretno delamo z državami članicami, kako lahko zagotovimo odpravitev vseh ovir za to, da lahko zagotovimo Eh, rast, zaposlovanje in pa konkurenčnost. Na to pa imamo še tisto stališče, ki pravi, ponovi, ponovimo še tisočkrat to, kar je že v besedilu, samo zato, da bomo vsi razumeli, eh, da si prizadevamo za socialne pravice. Eh, pozivam vse kolege, da prevzamete odgovornost in zelo sem presenečena, da na plenarnem zasedanju sedaj v zadnjem trenutku, potem, ko smo naredili vse, kar je bilo v naši moči, da smo zadovoljili vse vaše zahteve, torej zahteve eh, zelenih, da sedaj eh, tu na plenarnem zasedanju torej predstavite eh, vaše stališče, vaše rdeče črte in tako dalje. Vi boste odšim voljivcem in ne meni. Probim. Prosim kolege, da se tu združimo in da si prizadevamo za to, da na najvišji ravni politične agende Evropske unije dosežemo odpravo vseh ovir, ki nam onemogočajo eh, zagotavljanje rasti zaposlovanja, ustvarjanja novih eh, delovnih mest. In zato prosim, da nas jutri vsi podprete. Hvala lepa, gospa Koraca Bild. Hvala vsem kolegom, ki so sodelovali pri tej razpravi. Razprava je zaključena. Glasovanje o tem poročilu bo potekalo jutri opoldne. Sedaj pa smo.